sprejet. In eh, v imenu Svena Gigolta eh, bi eh, predstavila poročilo o programu Fiskalis. To omogoči državam, da v korist državljanom presežejo svoje nacionalne egoizme to je zgodba o uspehu, ki kaže eh, pozitivne rezultate in temelji na sodelovanju med nacionalnimi davčnimi upravami. Ta program Fiskalis je omogočil eh, in okrepil sodelovanje med davčnimi upravami v Evropski uniji. Pomagal jim je, da um, Eh, pobirajo davke, kar je njihov glavni namen in zato se tudi eh, zahvaljujemo za eh, široko podporo, ki jo je poročilo prejelo. Veseli nas, da večina v tem parlamentu meni, da potrebujemo več sodelovanja in večjo transparentnost na davčnem področju. Za jutrišnje plenarno glasovanje imamo samo en amantma in prosili bi vas ob tej priložnosti, da to spremete. Instrument za skupne revizije, čezmejne revizije, je eh, zadnji mm, instrument, ki ga še potrebujemo za čezmejno sodelovanje. Ti, eh, te skupne revizije so zlasti pomembne za vse čezmejne situacije in za um, določene oblike uh, schem um, izogibanja davkov. Uh, in zato bi uh, prosili, da uh, podprete amandma uh, zelenih uh, in uh, drugih, uh, ki to podpirajo, zato da bi se tudi ta instrument lahko uh, financiral iz fiskalisa. Hvala. V imenu komisije pa dajem besedo komisarju Oettinger. Eh, gospod eh, predsednik, eh, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. In sicer nadomeščam kolega, ki je na razgovorih v Atenah pri svojih kolegih. Gospa poslanka, Skot Kato, prosim vas, da pozdravite kolega Gigolda in da mu prenesete mojo zahvalo za odlično delo na tem dosjeju. Naši nacionalni davčni organi in Evropska unija ne razpolagajo vedno z dovolj velikimi kapacitetami eh, za to, da bi ustrezno med seboj sodelovali. To velja v okviru eh, Evropske unije, pa tudi v odnosu do tretjih držav. Zaradi tega trpi očinkovitost eh, eh, in uspešnost njihovega dela. Vprašanje, ki zadeva davčne utave, izogibanje plačilu davkom. Vse to so pomembna vprašanja, tako kot tudi vprašanja digitalizacije in novih poslovnih modelov. E, naše državljane in podjetja pa želimo tudi osvoboditi nepotrebnih bremen. E, ti dejavniki predstavljajo vedno nove naloge za delovanje e, nacionalnih davčnih organov. Osredotočati se morajo na svojo bistveno nalogo, to je pobiranje davkov, kajti iz tega se napaja nacionalni in evropski eh, proračun. Dober program fiskali zato želimo nadaljevati s ciljem, eh, da bi eh, davčno politiko in davčne organe podpirali z ukrepi sodelovanja. Bistveni del te podpore je tudi širitev informacijske eh, podpore, eh, potem izmenjava informacij, eh, pa tudi, med našimi državljani in podjetji. gre za cel sklop ukrepov, ki podpirajo skupni trg, in ki ščitijo finančne in ekonomske, interese Unije. Nov program Fiscalis je vključen tudi v proračunski okvir, eh, unije po letu, eh, dva tisoč dvajset, zato, eh, da bi preprečevali davčne goljufije, davčne utaje, in, davčno načrtovanje in da bi prispevali k pravičnejšemu plačilu davkov. prav tako je cilj, da se olajša in posodobi delo davčnih in uprav. Fiskalis ima zato na voljo praktične instrumente, ki bodo prispevali eh, k boljšemu izvajanju eh, storitev. Kako bo Fiskalis to dosegel? Eh, in sicer imamo štiri bistvene programske komponente. Razširitev sodelovanja med davčnimi upravami z optimalno izmenjavo informacij in najboljših praks drugič, eh, inovacije, eh, uvedba novih nalog, koriščenje novih tehnik, kot so na primer blockchaini. Eh, tretjič, optimalna koordinacija, potem IT razvoj, sistemov in platform in nazadnje, nazadnje investicije v eh, sodelavce samih eh, davčnih uprav, tu mislim na izobraževanje in podobno. Eh, zlasti ti ukrepi so izredno velikega pomena eh, in na ta način bi sodelavce v davčnih upravah bolje pripravili na njihovo delo in jih bolje informirali. Fiskalis ni nekaj novega. Obstoječi program je v preteklosti že prinesel bistvene izboljšave, dodano vrednost, tako davčnim upravam, eh, kot, eh, tudi državljanom in vsi ga zelo visoko cenijo. Eh, skupaj s strokovnjaki, z audit timi, vse to prispeva k, boljšemu delovanju. Eh, predvidenih je 270 milijonov evrov v prihodnem obdobju, eh, zato da bi z eh, tem, temi sredstvi vzpostavili ustrezen instrument za boj proti davčnim goljofijam. Posodobljen fiskalis program bo prav gotovo dobro služil Evropski uniji in državam članicam. Veselimo se Eh, da bomo za parlamentom eh, in svetom in za gospodom eh, Gigoldom dobili dober instrument. Hvala za ta napredek in še naprej si želimo konstruktivne razprave. In gospa poslanka je na začetku vprašala, zakaj ne uporabimo člena sto šestnajst o tem, kar je komisija včeraj sprejela kot predlog, torej Eh, večinski eh, princip eh, na področju davčnih vprašanj. Gre za to, da smo s kolegom Moskovicijem stvar temeljito pregledali in ugotovili, da je sto šestnajst v svetu prav gotovo bi bil manj uspešen kot pa predlog, eh, komisije. In, eh, o tem bomo v naslednjih tednih tudi govorili z gospodom Gigoldom. Hvala. Hvala. V imenu odbora za proračun, eh, kolego kolega Dos Santos za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da se najprej obrnem na poročevalca in mu čestitam za izredno dobro opravljeno delo. In eh, ravno tako se obračam na komisarja, ki je eh, vedno dobro sodeloval na pripravi poročila in pri vprašanjih v zvezi s proračunom. In Upam, da bo komisar še naprej delal na razvoju in spodbujanju interesov eh, Evropske unije v okviru sodelovanja s parlamentom in um, svetom. Program Fiscalis omogoča eh, izmenjavo informacij in sodelovanje na davčnem področju, tudi na področju boja proti davčnim utajam in davčnim goljufijam. Uh, Eh, skupaj s mojo skupino smo podali kar nekaj predlogov sprememb, s katerimi smo želeli poudariti te ideje. Seveda smo pri tem upoštevali tudi druge trajnostne cilje eh, Evropske unije. Je pa ta program povezan tudi z Evropskim programom za boj proti goljufijam, z Evropskim carinskim programom in z drugimi programi z davčnega in uh, finančnega področja, s, kar uh, lahko še poveča učinkovitost tega programa. Uh, sredstva v višini 300 milijonov evrov, ki so namenjena za ta program, upamo, da bodo dejansko na voljo in da bodo omogočila, da bodo države članice izkoristile ugodnosti, ki jih eh, ponuja izvajanje tega programa na področju um, davčne politike. Pomembno pa je povdariti, da se Evropska komisija zauzema tudi za usklajevanje davčne zakonodaje v državah članicah. Zgodovinsko gledano pa so bila določena davčna pravila oziroma predpisi sedaj, so, so sedaj že eh, zastarani. In parlament mora podpirati komisijo pri zauzemanju za posodobitev politike na tem področju. Hvala. Sedaj pa govorniki z posameznih političnih skupin. Gospod Štolojan za ELS. Mulțumesc, domnule președinte, o să votez mâine. Prisrčna hvala, gospod predsednik. Jutri bom glasoval za ta program, kajti to je edini evropski program, ki je direktno usmerjen eh, na davčne organe držav članic. Gre za program, ki eh, podpira in financira, eh, ko gre za vzpostavitev eh, infrastrukture, za izmenjavo podatkov in infrastrukture med davčnimi uradi na področju obdavčitev. In gre tudi za program, ki lahko strokovnjake, eh, združi strokovnjake davčnih organov in drugih organov za to, eh, da bi izmerili najboljše metode in najboljšo prakso. Eh, na programu Fiskalis mi je najbolj všeč to, da je odprt program tudi za udeležbo strokovnjakov, strokovnjakov iz držav kandidatk in drugih držav. In to je eh, dejansko izjemno potreben instrument, eh, če eh, se želimo boriti proti davčnim utajam in goljofijam. Ta dostop strokovnjakov iz tretjih držav je zato nujno potreben. V sedanjem mandatu se je fiskalis ustrezno uporabljal, ni bilo e, nobenih posebnih dogodkov, še naprej bomo to podpirali. Hvala. Hvala. V imenu e, socialdemokrat. To gospod Baje za eno minuto. Euh, Hvala lepa. E, program Fiskalis bo omogočil za 2020-2027 okrepiti sodelovanje med državami članicami na področju davkov. V zadnjih letih so se, se izkazalo, da imamo zelo veliko razlik med davčnimi um, administracijami in zato je zelo pomembno, da lahko na tem področju izmenjujemo informacije in se s tem borimo proti izogibanju plačevanja davkov. Namen tega programa je zlasti, da se izboljša in, in, uh, IKT eh, infrastrukturo, ampak uh, tudi, da uh, omogoči uh, nacionalnim administracijam, da izmenjujejo informacije in to na varen način način. Kot je gospod komisar eh, povedal, je zelo pomembno, da um, se uh, to uh, po eni strani uresniči na nacionalni ravni, po drugi strani pa, uh, da se omogoči sodelovanje med davčnimi upravami, čezmejno sodelovanje, kajti na ta način bomo lahko dejansko uh, vzpostavili um, uh, davčno pravičnost. Zahvaljujem se vsem kolegom za odlično upravljeno delo.

Fiskalis, torej izmenjava informacij med 30 davčnimi upravami. Dobro sodelovanje med davčnimi organi je zelo pomembno za Evropsko unijo nasploh eh, in tudi za eh, Flandrijo. Eh, to je pravzaprav Erasmus za davčne revizorje. Današnji program bo tekel še do leta 2020 in v tem predlogu gre za naslednjo fazo do leta 2027 in to podpiramo v predlogu komisije se proračun eh, za naslednjo fazo zvišuje za dvaindvajset odstotkov. Če računamo Brexit in parlament želi dodati še enajst odstotkov. Eh, in prioritete v tem eh, besedilu so levo navdihnjene in tega pristopa ne podpiramo, kajti koncentracija na dežele tretjega sveta, to ni vzdržno, to ne gre in mi bi želeli nekaj več pozornosti posvetiti eh, administrativnim poenostavitvam in ne še več poročil in več kontrol. Eh, upamo, da eh, bo to mogoče izboljšati v posvetovanjih s svetom. Hvala. Hvala. Sedaj smo slišali posamezne politične skupine, sedaj pa gospod Rozati. Hvala lepa, hvala predsedovši, hvala komisar. En od glavnih, en od glavnih prednostnih nalog tega parlamenta je bil boj proti izogibanju plačevanja davkov in davčnim goljufijem. Imeli smo celo vrsto različnih odborov, posebnih odborov, preiskovalnih odborov in um, Ugotovili smo, da eh, nacionalne davčne uprave pogosto niso eh, dovolj opremljene, da bi bil ta boj lahko učinkovit. Zato pozdravljamo ta program eh, Fiskalis in z njim povezano poročilo in čestitam Svenu Gigoldu, ki ga žal ni med nami in pa tudi gospe Scott Kato za njun prispevek, za ta zelo pomemben prispevek. In moram reči, da uh, če ne bi imeli tega tehničnega eh, problema, Eh, ki eh, onemogoča eh, sodelovanje med nacionalnimi upravami, potem bi bil tudi boj proti davčnim otajem bolj uspešen. Zato podpiram ta program in podpiram tudi zvišanje financiranje tega programa za 300 milijonov evrov. To je minimum, če želimo, da bo učinkovit. Pomislimo samo na to, koliko koliko milijard evrov lahko na ta način eh, pridobimo. To eh, je namreč znesek, ki ga izgubimo zaradi izogibanja plačevanja davkov. To je majhna cena eh, glede na koristi, ki jih pričakujemo. V naši politični skupini smo za to, da se ta program podpre. Hvala. Gospod Vandenken Delare, prosim. Dankjewel, meneer de voorzitter, collega's. Ja. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, sedem milijard eh, evrov se izgublja zaradi davčnih goljofij na leto. Eh, in v državah članicah obstajajo tako komplicirani konstrukti, da to prispeva k davčnim oazom. In če vidimo te druge konstrukte, eh, je to pogosto tudi zloraba čezmejnih sistemov. To je zelo veliko milijonov, ki se izgubljajo davčnim upravam in problem postaja vedno bolj pereč globalizacija, digitalizacija prispevata k temu, da eh, se meje ukinjajo, za podjetja je enostavneje odpirati podružnice na drugih koncih sveta. Eh, davčni organi pa pogosto delajo še tako, kot eh, če bi bili na nekem otoku. Ehm, Eh, pri malih in srednjih podjetjih se davki ustavijo na državnih meja, pri multinacionalkah pa je zelo težko kontrolirati, kje so. In zato je to sodelovanje izrednega pomena in prepričani smo, eh, da eh, imajo davčni organi veliko informacij, ki nam bodo pomagale in zato se morajo izkopati svoje izolacije in zgraditi mostove med različnimi davčnimi otoki in razširiti sodelovanje. Na ta način lahko um, se borimo proti goljofijam preko meja, k temu bo pripomogel tudi program Fiskalis 2020 eh, eh, in to bo prispevalo k temu, da bo eh, na voljo več dobičkov in mora biti na voljo tudi boljša kontrola. Hvala. Sedaj so govorili vsi prijavljeni govorniki in prehajamo na vsega postopek Catch the Eye. Gospod Marias. Hvala. Eh, davčne goljofije in davčne utaje, to je dnevna tema. To pomeni, da se vsako leto izgublja milijarde evrov. Obstajajo sistemi, ki jih poznamo, naprimer sistem eh, davčnega vrtiljaka, eh, ampak Evropska unija eh, je reagirala zelo pozno in sicer je to tolerirala, ni se zoprstavila tem goljofijem. Obstajajo sicer seznam palčani, vendar pa nismo videli nobenih pomembnih rezultatov. Eh, in prav tako govorice okrog Luksemburga, ampak prav tako se ni zgodilo nič konkretnega. To pomeni, zakonodajo je treba spremeniti. Eh, multinacionalke morajo plačevati davke tam, kjer ustvarijo tudi dobičke. In eh, okenca je potrebno zapreti. Projekt Fiskalis je potrebno eh, izvajati, imeti moramo na voljo dobro prakso, sprejeti ukrepe za boj proti goljofijam. Eh, Vendar pa, in to je najbolj pomembno, treba je spremeniti zakonodajo. Eh, kajti zakonodaja dovoljuje izhode skozi stranska vrata in multinacionalna podjetja to izkoriščajo. Hvala eh, z postopkom Catch the Eye, torej za temi spontanimi eh, govori smo zaključili in zadnjo besedo dajem še gospodu komisarju Ettingerju. Ja, gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Ugotavljam, da tu obstaja veliko soglasje glede tega, torej glede dela, ki ga je opravil poročevalec gospod Gigol in tudi glede predloga komisije, da se program Fiskalis nadaljuje in da se dobre izkušnje iz preteklosti še optimirajo v prihodnje. Eh, in za naslednjih sedem let eh, je eh, na voljo dvesto sedemdeset milijonov sredstev. Ta znesek se nam zdi dovolj visok, več denarja je vedno mogoče uporabljati, ampak tu gre v prvi vrsti za vzdrževanje softwara, IT-ja, za vzpostavitev ustreznih komunikacijskih tehnologij in ta sredstva so eh, namenjena za boljše sodelovanje v interesu boja eh, z opergoljofije in eh, utaje na nacionalnih in evropskih ravneh. Hvala za vašo podporo. Eh, tudi mi se zahvaljujemo, gospod eh, komisar in gospa Skot Kato ima sedaj še besedo za dve minuti v eh, imenu poročevalca gospoda Gigo. Hvala lepa. Ne bom uh, veliko govorila o členu 116. Poznam uh, težavo uh, s tem procesom, ampak uh, kot parlament, ki veliko delamo na vprašanju uh, davkov, uh, smo malce razočarani nad uh, počasnostjo tega uh, procesa. In uh, škoda je, da evropske inštitucije ne morejo zagotoviti, da bi uh, bogati ljudje in bogate korporacije plačevali uh, davke. Uh, Eh, ampak moram reči, da eh, nikoli še nisem prejela toliko zahval za tako malo dela. Eh, hvala lepa in vse vaše zahvale bom prenesla tudi Svenu. Zahvaljujem se vsem kolegom za odlično sodelovanje na ravni odbora in tudi znotraj skupin in nasploh v parlamentu. Upam, da bomo prejeli široko podporo tudi jutri na glasovanju in upam, da bomo lahko začeli z medinstitucionalnimi pogajanji pogajanji prihodnji teden in zahvaljujem te vam tudi v imenu Svena Gigolda. Hvala. Razprava je zaključena in glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Valero z postavitev programa za pravice in vrednote. Besedo dajem gospe Valero za štiri minute. Gospod, eh, predsednik, najprej, eh, se želim zahvaliti, eh, poročevalcem v senci, sestali smo se z mnogimi organizacijami, z uslužbenci, sodelavci, sekretariatu, z vsemi smo zelo dobro sodelovali, vedno je dobro, če opravljamo dobro delo. Živimo v težkem obdobju v Evropi, eh, gre za to, eh, da eh, upoštevamo naša lašna načela, gre za svobodo medijev, tiska, govora, zaščito manjšin. V demokraciji morajo biti spoštovane temeljne pravice in pravna država, sicer temu ne moremo reči demokracija če imamo pravosodje, ki ni neodvisno, eh, tega ne moremo eh, označevati kot tako. Pomembno je, da se na pravosodje lahko zanesemo. Pavel eh, Adamovič iz Gdanska je bil napaden in vidimo, da je nasilja zelo veliko. In sicer je bil napaden zaradi njegovega, eh, zaradi njegovega odnosa do beguncev. Eh, potem očitki korupcije, eh, Bolgarija, Slovaška, Malta ali pa naprimer gospod Orban, ki želi omejiti prost pretok. Potem očitki korupcije, Eh, prost pretok se omejuje, pravice manjšin in eh, človekove pravice niso spoštovane. Vse to so eh, težave, pred katerimi stojimo v Evropski uniji. In Potem minister za pravosodje, prav tako se tu izraža kritika, seznam je zelo dolg in mnogo je programov, zato potrebujemo močan program, Eh, za pravice in vrednote. Leta dva tisoč osemnajst je bil podan ta predlog, in sicer da se izvede tovrsten program, eh, zlasti, eh, tudi v Evropski uniji in na mejah. Pozdravljamo predlog komisije, vendar pa ne moremo sprejeti eh, dejstva, da niso bila v program vključena vsa področja eh, in eh, tudi sredstva niso dovolj velika za ta program. Zato zahtevamo, da se povečajo sredstva za ta program, zato da bi lahko vključili še druga področja. Eh, to je pomembno za sobivanje v eh, družbi. Eh, tudi temeljne organizacije je treba sprejeti, demokracija, pravna država, vse to je pomembno, pa tudi enakost, udeleževanje državljanov, nediskriminacija, enakost spolov, vse to so bistvene besede in vse to je pomembno in zato potrebujemo več sredstev, da lahko vključimo vsa ta področja, da se lahko skupaj borimo proti kriminalu in nasilju gre za to, da se povečajo sredstva in zato gre tudi v tem programu, eh, da, eh, civilna, eh, družba, občine, da se vse organizacije vključijo. To je potrebno zato, da lahko, skupno, obvladujemo te probleme in komisija, bi morda zato morala vključiti tudi druge programe, na primer povečanje, ki ga zahtevamo, je potrebno zato, da bi lahko spodbujali naše skupne vrednote. V členu dve listine o temeljih pravicah je zapisano svoboda, demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in sem sodijo tudi manjšine, zaščita manjšin. To je zelo pomembno za sobivanje v državi družbi za transparentno, za solidarno, za enakost in nediskriminacijo. In to je osnova za novi program. Hvala. Hvala. Gospa Pletikajnen, v imenu odbora za enako spolo, vendar pa gospe pritikanje ni, zato dajem eh, besedo gospe eh, Gjomis odbora za kulturo in izobraževanje. Hvala lepa. Evropska unija kaže zelo veliko strpnost do vseh vrst eh, gibanj, populističnih in drugih. In to postavlja pod vprašanje eh, pripadnost skupnemu prostoru in demokratična načela. Podpora evropskemu dialogu eh, je torej nujna in zato je nujno podpreti ta program, ki lahko prispeva k razreševanju izzivov, ki so pred nami. Zelo ambiciozen program. Državljanstvo pravice in vrednote um, je tu predviden in uh, povišanje sredstev v višini 500 milijonov evrov za obdobje do leta 2027. Um, le to lahko podpre um, vključevanje državljanov in povečevanje njihove pripadnosti ter vključevanje v evropske programe. V to so vključen, je vključena tudi ozaveščanje o evropskih simbolih. Zato um, je treba podpirati uh, projekte, ki jih eh, zasnujejo sami državljani na lokalni in drugih ravneh, ker vse to lahko prispeva k eh, ustvarjanju Evrope, ki bo imela posluh za eh, kulturno raznolikost. Hvala, gospa Gijom. Sedaj pa bo v imenu komisije spregovorila gospa Jurova. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsedojoči. Evropske družbe se soočajo z radikalizacijo, z ekstremizmom eh, in zato je še toliko bolj pomembno, da vsi eh, prizadevamo za eh, pravičnost in za evropske vrednote. In zato komisija predlaga nov sklad za pravičnost in za pravice in vrednote. In namen tega sklada je, da se zagotovi demokratične in vključujoče družbe. To je del tega novega programa. Eh, in sprejetje poročila in pa mandata za pogajanja eh, je zelo pomembno. Evropski parlament na ta način eh, zopet kaže svojo podporo in zavezanost tej ambiciji. In to tudi podpiram in pozdravljam prihajajoča pogajanja. Eh, namen tega sklada je, da se o, eh, o, eh, promovira o, vse dejavnosti povezane z bojem proti o, rasizmu, o, proti o, kršenjem pravic žensk in za pravice otrok in tako dalje. Prav tako bomo s tem financirali tudi programe civilne družbe programe eh, spominjanja in eh, vse programe neposrednega vključevanja državljanov. S tem eh, programom bomo lahko tudi prispevali k bolj demokratični Evropi in k varovanju naših vrednot. Komisija Eh, to podpira Evropski eh, parlament eh, pri promoviranju in varovanju pravic in vrednot in ta vloga je tudi prepoznana na najvišji ravni in sicer pri splošnih ciljih. Tudi nevladne organizacije bodo še naprej igrale pomembno vlogo pri implementaciji teh prihodnih programov. Eh, prav tako bo eh, sklad eh, za pravice in vrednote financiral tudi naprimer organizacije kot so Eh, muzeji, akademske eh, institucije, regionalne institucije, regionalne, lokalne uprave in tako dalje. Vse to je potrebno zato, da bomo lahko eh, uresničevali te programe in politike in namen tega programa je tudi, da se okrepi mehanizme vladavine prava in komisija je to formulirala na tak način, da se izognemo govorimo o podvajanju in da krepimo obstoječe sinergije. In to je tudi namen našega prihodnega delovanja. Vemo, da nikoli nimamo dovolj sredstev, strinjamo se, da bi potrebovali več sredstev, ampak vemo pa tudi, da imamo vedno manj sredstev za vedno več prednostnih nalog. To je realnost. Istočasno pa bi povedala tudi to, da ti programi, ki sem jih pravkar opisala, se lahko financirajo tudi iz um, sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Tam uh, bomo imeli tudi sredstva za socialno vključevanje in uh, verjetno bo uh, do sredstva razporožljiva tudi um, v okviru novega programa uh, obzorje uh, in to v uh, okviru, naprimer, raziskovalnih uh, programov in tako dalje. Pripričana sem, da tudi če bomo imeli na voljo manj sredstva, bomo lahko še vedno opravili to delo. Hvala lepa. E Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za pravne zadeve Juri. Um, gospa Kaufmann. No, Gospe Kaufman, ki bi morala spregovoriti v imenu odbora Juri, ni, tako da bo verjetno nadoknadila to kasneje. Sedaj pa dobijo besedo torej, eh, predstavniki političnih skupin za ELS. Gospod Boni, minuto in pol, izvolite. Pani predsedujoča, pani komisar, udalo se. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Za ta program pravice in vrednote smo dos uspeli doseči uh, v parlamentu odobritev trikrat več sredstev, milijardo 500 milijonov in eh, od tega 800 milijonov evrov za organizacije, ki delujejo na lokalni in regionalni ravni. Ravno tako nam je uspelo. Um, poenostaviti postopke za pridobitev sredstev iz teh skladov, ter e, smo se ob tem zauzeli tudi za preglednost pri računovodstvu. E, stike smo navezali tudi s kontaktnimi točkami v državah članicah, predvsem smo pri tem e, poudarili pomen nepristranskosti in predstavniki civilne družbe. E, bodo tako lahko tudi prišli do sredstev iz evropskih programov. Morali pa smo tudi predvideti rezervo v višini petih odstotkov letnega proračuna za eh, nevladne organizacije, ki uh, se bodo ukvarjala tudi z različnimi vprašanji, tudi s takšnimi, ki in z različnimi pogledi na situacijo. Vsekakor demokracija pomeni um, udeležbo državljanov pri sprejemanju odločitev. Pravna država je osnova za dobro delovanje države. Nediskriminacija je osnova za dobro delovanje družbe. In, uh, Na ta način bomo lahko okrepili civilno družbo, ki mora biti močna in neodvisna. To je edini odgovor na eh, grožnjo, da bi si država prilastila eh, te dejavnosti, kar bi vodilo v avtoritarizem. Hvala lepa, sedaj pa v imenu S in D, gospa Kienže, izvolite. Hvala, predsedujoči. Vlagati v pravice in vrednote Evropske unije, v državljane in v enakost pomeni vlagati v kohezijo in socialno pravičnost. To pomeni tudi spodbujati koncept državljanstva, eh, demokratično udeležbo in civilno eh, državljansko udeležbo. Pomeni, da si damo na voljo še en inštrument, ki nam bo omogočal boriti se proti ksenofobizmu, um, kse, proti, proti ksenofobiji, rasizmu, uh, Eh, proti nasilju nad ženskami in eh, drugimi. Tako bomo lahko prispevali k bolj vključujoči Evropi. Namreč pojav eh, diskriminacije in sovraštva ni bil še nikoli tako pereč kot danes. In pri tem so žrtve najpogosteje tisti, ki so najreljivejši. Vsi vemo, da so odprte, demokratične in vključujoče družbe, družbe, ki se ne financirajo same in zato se zauzemamo za bistveno povečanje finančnih sredstev za ta program, ki bo omogočil organizacijam civilne družbe, da bodo podprle dejavnosti, ki prispevajo k Eh, ustvarjanju demokratične družbe za vse državljane. Vlagamo v prihodnost naših mladih, potrebujemo nove inštrumente, da bomo razumeli strpnost eh, in spoštovanje raznolikosti. To pa so tudi vrednote, na katerih temelji evropski projekt. Hvala sedaj po imenu skupine EKR. Gospod Jurek, izvolite za minuto. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, wartości. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Gospod Boni je govoril o evropskih vrednotah, o kulturnem in pa socialnem spolu, karkoli že to pomeni. Govoril je o boju proti homofobiji, proti različnim oblikam nestrpnosti. Veliko je govora o tem, ampak nihče pa ne govori o sovraštvu do kristjanov. In če si pogledamo samo leto 2017, imamo celo vrsto primerov tega sovraštva. O tem sem govoril, ko smo govorili o letnem poročilu o temeljnih pravicah. Amandma 20, eh, odstavek 11, eh, eh, govori o sovraštvu do muslimanov. Kaj pa sovraštvo do kristjanov? kaj pa zaničevanje naše eh, verske dediščine. Tudi to je del naših eh, vrednot, ki so v pogodbah, ampak eh, tega to ni, nikogar ne zanima. In vse to bo vodilo v eh, demokracijo, ki ji gospod Orban pravi neliberalna demokracija. Hvala lepa v imenu skupine NF, gospod Lančini. Hvala, predsedujoči program. Eh, pravice in vrednote ima zelo pomembne cilje, kot je spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti, okolja ter pravne države. Ideja je sicer plemenita, vendar pa nosi seboj vse tiste eh, dvome in protislovja eh, naše unije. Protislovja, ki so se v zadnjih mesecih Mm, pojavila tudi v obliki člankov v mednarodnem tisku. In če si to analiziramo z tehničnega vidika, ugotavljamo, da je ta civilizacijska vloga Evrope sedaj na neke vrste dražbi in da jo ponujamo najboljšemu ponudniku in um, pogodbo pa dobi trenutno um, neka, neka trenutno pomembna nevladna organizacija. Ehm, tako da smo v zadnjih mesecih ugotovili, kako zelo arogantna uh, je um, vloga Unije pri izvajanju tega programa. Ehm, kako naj se tukaj ne spomnimo na primera Open Arms in eh, teh mednarodnih zakonov, ki omogočajo trgovanje z človeškimi, eh, z ljudmi med Libijo in Španijo. E, tu govorimo o pravicah in vrednotah, ampak ne moremo govoriti o svobodi in enakosti, e, namreč svoboda mora upoštevati tudi, e, prirojene neenakosti med ljudmi, niso vsi sposobni istega dela. In sedaj, kaj si vi želite? Enakost? To sploh ni ista stvar. Želite svobodo, svoboda izražanja. Kaj to pomeni? Tukaj boste v bistvu glasovali za povečanje sankcij, eh, za primir neprijetnih izjav, ki se izražajo tukaj v parlamentu. Torej, odločite se, kaj sploh želite. Spoštovanje vrednot, eh, enakost ali demokracijo ali kaj. Uh, modri karton, naprimer, uh, ehm, naj se to upošteva in naj to upoštevajo tudi ljudje, zato da bodo uh, pač poslanci, ki bodo pripravljeni sprejeti vprašanje z moje strani. To bo šele demokracija. Hvala. Gospa Kubricka. Sp kolegice in kolegi, pred nekaj leti si še ne bi nikšče predstavljal, da bi morali temeljne vrednote Evropske unije zaščititi in spodbujati znotraj Evropske unije. Ampak danes je vse več držav ogroženih in tudi delitev na različne veje oblasti ni zagotovljena. Zato je takšen program bistvenega pomena. Predlog komisije je zelo ambiciozen in zato ga ne smemo ogroziti. Komisija je, ima svoje razloge, da je želela ta program pregledati in povečanje eh, proračunskih sredstev, to gotovo ni preveč za ta program. Ta program bo eh, koristen za podporo govor o pravni državi. Eh, sedmi člen imamo, ki eh, se lahko tudi uporabi v primerih kršitev, ampak eh, tukaj govorimo predvsem o njegovi preventivni naravi. Ta program podpira delovanje civilne družbe, ki je prva, ki zagotavlja demokratično delovanje. In Eh, če demokracije včasih na polskem ni bilo, pa je sedaj eh, Poljska že bistveno dlje pri eh, njenem uresničevanju. Hvala lepa, sedaj pa um, gospod uh, Lopes Aguilar. Hvala. Komisarka pravi, da so vrednote in eh, načela Evropske unije bolj ogrožena kot kadarkoli sedaj v eh, Evropski uniji. Tudi zaradi propagande in širjenja govora po celi uniji, ki je temu nasproten. In zato je zelo pomembno podpirati program, ki prispeva k eh, spodbujanju teh vrednot in pomembno je predvideti finančna sredstva tudi v prihodnjem finančnem eh, programu. Eh, Evropska unija se mora zavezati za doseganje svojih eh, ciljev, tudi v skladu s tem, kar je povedal eh, danes dopovdne španski predsednik vlade, bi ga kar citiral in sicer, da Evropska unija bo lahko ščitila svoje države, če bodo države ščitile Evropsko unijo. In zato moramo spodbujati takšne programe, da bo Evropa zaščidena pred zunanjimi sovražniki. To tipa so ksenofobija, rasizem, sovražni govor in tako naprej. Ta evropski inštrument torej uživa vso podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo eh, kolega eh, Fojk. Eh, Hvala, gospod predsednik. Močan program za pravice in vrednote. Za Evropsko unijo to seveda pomeni, da je treba to udejanjiti tudi v praksi v vseh državah članicah. Želim pa navesti eh, aktualni eh, primer, in sicer nekdo, ki je star triinosemdeset let, je dobil eh, zaporno kazen, leta 2015 eh, je bila amputirana eh, leva noga, sedaj pa druga noga eh, do stegna. Do 10. januarja tega leta je preživel rehabilitacijo v kliniki v Brandenburgu tam ni mogel spati zaradi tega, ker so čuvaji puščali vrata po noči odprta, eh, kar mu ni dalo spati. No, in to je aktualno, to, kar me je pretreslo, eh, je, da je eh, vodja zaporne enote sicer dovolil zapiranje vrat, Eh, vendar pa eh, je bilo odrejeno, da se pacienta priveže na posteljo. Eh, tega seveda ne razumem med pravicami in vrednotami. Hvala. In sicer je poslanec Epitidio zaprosil za modro, za modri karton, sprejmete? Hvala. Eh, dragi kolega, najprej se zahvaljujem za to, da ste sprejeli modri karton. Imam pa vprašanje vprašanje. Ta primer, ki ste ga omenili, eh, to je dejansko primer zoper našo kulturo in naše dostojanstvo. Ali je to postalo uh, znano v Nemčiji in kaj so Nemci storili za to uh, molčijo? To v Nemčiji ni, nikakor ni. Uh, Eh, edini primer, tudi devetdesetletna gospa je bila zaprta zaradi tega, ker je povedala več kot eh, tisoč jih je v zaporu zaradi svobode govora, mediji ne govorijo o tem, mi imamo podobno situacijo kot pri vas v Grčiji, eh, ko so celo poslanca neke stranke zaprli. Eh, čeprav eh, je to poslanec nacionalnega parlamenta. Mislim, da bi morali po vsej Evropi nehati s tako prakso. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Šojdrova za minuto in pol izvolite. Evropský parlament je důležitý na úrovni Evropské unie. Máme svobodu a díky tomu vy tady... Ruče ne smemo biti tiho in zato je pomembno, da v Evropski uniji eh, imamo to svobodo, da lahko pozovemo eh, k akciji, če je to potrebno. In eh, naj povem, da nisem eh, mogla verjeti, da ste postavili pod, pod vprašanje enakost. Eh, ampak občutek imam, da eh, enakost eh, mešate z identičnostjo. Če bi bili resnično zavezani krščanskim vrednotam, potem bi vedeli, da, si, eh, da je krščansko, da si prizadevamo za enakopravnost. Program pravice in vrednote je nekaj, s čemer se strinjam to je bil eh, predlog, eh, eh, ki je bil predlagan v našem odboru in seveda to podpiram in podpiram tudi to, da se povišajo sredstva za to. Evropa za državljane je program, ki ni dovolj poznan, ljudje ga ne poznajo in eh, mislim, da bo ta program eh, vir zelo pomembnih eh, projektov, kakovostnih projektov, zlasti za neprofitni sektor, za občine, za različne projekte pobratenja med mesti in tako dalje in zato to močno podpiram.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 rad bi bil prepričan, da sem vas dobro razumel. Ali vi res dobro razumete razliko med enakostjo in enakostjo pravic? Enakost pravic pomeni, da imajo vsi iste pravice, enakost pa pomeni enakost v pristopu pristojnostih, ehm, možnostih in tako naprej. No ja, če nekdo dela več eh, kot nekdo drugi, eh, kaj to pomeni kot za enakost, da bo ta dajal nekomu drugemu ali kaj? Mi moramo tukaj stremeti za evropske vrednote. Hvala lepa. Ja, prisluhnila sem uh, vsemu, kar ste povedali in uh, moram reči, da eh, je enakost pred zakonom in eno, enakost v smislu enakih pravic je nekaj, kar velja za vse. To je pomembno za nas vse. In vsi si moramo prizadevati tudi za enake možnosti za vse. E Hvala lepa, gospa Šojdrova. Sedaj pa Eh, Julie Ward za minuto in pol. Evropska unija in njen program za pravice in vrednote je danes uh, potrebnejši kot kdajkoli prej. Uh, temeljne vrednote, ki so temeljne evropske demokracije, uh, teh ne moremo več uh, jemati za samoumevne. Zelo pogosto uh, podpiram. Uh, uh, različne o, projekte o, nevladnih organizacij, ki o, jih financira Evropska unija. O, in to, o, kar delajo, o, za kar si prizadevajo vse te organizacije, niso samo o, prazne besede, temveč je to pomembno za demokracijo v Evropi. Sedaj vidimo, naprimer v Orbanovi Mađarski, kako je napadena pravna država in enako velja tudi za situacijo na polskem, napad na uh, pravosodne institucije in uh, Pozdravljam tudi amandmaje eh, k temu poročilu glede eh, demokratičnega eh, vključevanja evropskih državljanov v demokratične procese in tudi druge oblike demokratičnih procesov bodo okrepili Evropsko unijo. Moramo se boriti proti negativnim diskurzom, ki nas raz ki nas uh, Eh, razlikujejo in eh, To, kar dela Tereza May eh, z brexitom, je resnična sramota. Mi se moramo boriti za vse tiste, ki se borijo proti um, opresiji. E Še gospa Kosta za minuto in pol. Hvala. Želim se zahvaliti poročevalkam za izredno dobro upravljeno delo v okviru dveh ali treh celo odborov. Eh, v evropskem kontekstu ima ta program zelo velik pomen, saj sedaj vključuje oziroma združuje tri različne programe in zato se zahvaljujemo vsem, ki so delali na tem. Gre za državljanstvo, pravice in vrednote in eh, prepoznavnost specifičnega programa ter eh, sredstva, ki se namenjajo namenjajo mm, konkretnim dejavnostim, ki jih zelo dobro poznajo študentje, eh, občine v okviru pobratenja in tako naprej, mm, bodo eh, sedaj eh, vključeni v ta skupni združeni program. To je zelo pomembno za Evropo, program Evropa za državljane, ki bo sedaj vključen v ta nov program. In tudi prej smo govorili o

širjenju zgodovinske zavesti na kritični podlagi, eh, kar daje našim državljanom možnost, da znajo primerno vrednotiti zgodovinsko ulogo Evrope ter njihovo ulogo pri tem, zlasti eh, sedaj ob vseh teh pojavih eh, ksenofobije, rasizma, ekstremizmov, fašizma, ki ponovno um, uh, rasejo v Evropi. In zato moramo podpirati take programe, saj ti pri prispevajo tudi k ehm, ustvarjanju veščin za evropske državljane. In še nekaj, v to smo želeli vključiti tudi medkulturni in medverski dialog. Namreč tudi z tem se lahko prispeva k eh, izgradnji duha bratstva znotraj Evropske unije. Sedaj pa postopek catch the eye, dve prošnji za govor uh, smo dobili najprej neutrudni notis Marijas. Izvolite. Hvala, mm, gospod predsedujoči. Dodatnih 500 milijonov evrov za ta program, ki spodbuja evropske vrednote enakost pravic, 500 milijonov, 500 milijonov za um, enakost med državljani in pomembno pa je predvsem po mojem mnenju, da se ustvarijo enake možnosti za delo za naše državljane. Na tak način bodo pridobili več dostojanstva. K temu pa prispevajo programi, kot je jamstvo za mlade, ampak za tisti program je namenjenih le 6 milijonov. Eh, ta program kaj bo omogočil nevladnim organizacijam? Samo to, da bodo počele vse to, kar počnejo že zmira in sicer uporabljajo ta sredstva za spodbujanje migracij. Zato moramo biti zelo previdni pri tem, eh, ko se bodo ta sredstva delila ali se bodo res delila univerzam, šolam, eh, občinam ali komu še. Uh, In predvsem moramo paziti, da ne bo to prispevalo, dolivalo olja na ogenj sovraštva proti kristjanom. E, naj še enkrat spomnim, koliko sovraštva e, e, so utrpeli tudi predstavniki Grške pravoslavne cerkve in to se nikoli ne omenja. Gospod Epitidejos, za minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Um, imamo obdobje, ko vse države v Evropski uniji imajo gospodarske države, uh, In um, ko ljudje uh, nimajo dovolj uh, dela, Evropa pa v, v takem obdobju ustvari program za državljanstvo, pravice in vrednote in nameni ogromne vsote za programe, ki naj bi pomagali se soočati z različnimi oblikami nasilja in tako naprej. Ampak čas je, da tem. Uh, briljantnim možganom v Evropski uniji povemo, da eh, je spoštovanje pravic in vrednot vsakih vrst eh, stvar neke duhovne kulture in da to ni eh, predmet, s katerim se ukvarjajo neprofitne organizacije. Mislim, da mora, se moramo zavedati, da na ta način eh, Evropska unija troši davkoplačevalski denar. In uh, to je uh, isto trošenje denarja, zaradi katerega so moji sodržavljani uh, brez primernega.